lahko Estoncem pokazali, da je Evropoče še kako živo. Hvala. Hvala, razprava je konec, glasovanje bo v sredo. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori v skladu z členom 150 poslovnika Evropskega parlamenta in prvi, prva na seznamu je gospa Antonesko. Mulțumesc, doamnă președinte v Romunija. Hvala, gospa predsedojoča. V Romuniji in v drugih državah EU se pojavljajo naprimer nekatere trgovine, ki prodajajo drogo. Komisija je prepovedala prodajo teh snovi, ampak glede na to, kako te trgovine delujejo, so smrtonosne droge še vedno grožnja in to se bo nadaljevalo. Če Evropska unija ne bo odgovorila na to. Odgovoriti pa morajo tudi ja, vlade držav članic. Številne romunske nevladne organizacije opozarjajo na to, da obstajajo številne snovi, ki imajo učinek kot droge. Zato, če bi prepovedali droge, to ne bi imelo ustreznega učinka. V Romuniji smo to opozili šele, ko je bilo prepozno. Morda pa se to pojavi tudi v drugih državah članicah in mislim, da bi zato morale evropske institucije poskrbeti za to, da se bomo še naprej borili proti drogam in tudi njihovim nadomestkom. Hvala. Hvala, gospa Plum. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Romuniji še naprej sprejemamo neustrezne ukrepe. To je stranka na desni strani. Svoboda do izražanja je predmet zatiranja in v Romuniji je osnutek zakona, ki zadeva delovanje državne televizije. To je napad proti svobodi do izražanja v Romuniji in dejansko bomo sprejeli zakon, ki ovira svobodo do izražanja in ni v skladu z mednarodno zakonodajo. Družbe v Romuniji to kritizirajo, ampak uredbe v EU nam zagotavljajo svobodo do izražanja in to je zapisano tudi v konvenciji o človekovih pravicah. Zato prosim Evropsko komisijo in romunske oblasti, da najdejo demokratično in prave rešitve za to, da bi našli mehanizem, ki bo omogočal, da bo javna radio televizija delovala v skladu z evropskimi in poštenimi načeli. Hvala. Hello. Hvala lepa, gospod Alfano. Prezidente, grazie. Gospod predsedujoča, najlepša hvala. Samo trenutek. Questo è quello che ha. Tu bi se zgodilo, če bi v Italiji zakon, ki je bil prejšnji teden sprejet v prejšnjem tednu, bil sprejet tudi v poslanski zbornici, ne samo v senatu. Ta nov zakon preprečuje novinarjem, da bi razkrili prisluhe. To je v nasprotju tudi z Evropsko listino. V 11. členu piše, da ima vsaka oseba svobodo govora do prejemanja informacij in do komuniciranja. Rada bi samo podala en primer in nanj opozorila Evropske institucije, kajti gre za resnično neverjetno cenzuro. Gre za grozovit primer. Mojega starša oziroma očeta novinarja je ubila mafija. In zahvaljujoč prisluškovanju se je razkrilo, da je bila mafija kriva. Ubili pa so ga zato, ker se je eden izmed mafijskih diletantov skrival v našem območju. Hvala. Hvala lepa, gospod Nicholson. Uh, you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj vas opozorim na trenutno situacijo s katero se sooča regionalna vlada na Severnem Irskem. 60 milijonov evrov kazni bi morali plačati, zato ker so podelili subvencije kmetom. Ampak naj povem zelo jasno, sicer razumem, da je treba spoštovati vse ustrezne postopke, naj pa izpostavim tudi to, da je napačno dodeljen denar v višini 3 milijonov evrov v petih letih rezultat, do katerega smo prišli. Tako da je ta kazen strani komisije neproporcionalna in nepravična. Vsi se seveda zavedamo proračunskih omejitev, s katerimi se sooča tako vlada kot partnerji v Evropski uniji. Vemo, da bo javne finance na Irskem to močno prizadelo. Ne vem, kdo je kriv za nastavljeno situacijo, gospa predsedujoča. Mislim pa, da kmetje tega niso storili namenoma. Ne vem, kdo je kriv, ampak dejstvo je, da je proračun na Severnem Irskem zaradi tega močno ogrožen. Hvala. Hvala lepa, gospod Sondegard. Eh, jeg vil godt uh, takke formand Busek. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil predsedniku Buzeku. Gospod Buzek je rekel, da je situacija v Iranu zaskrbljujoča. Mislim, da gre tu za pomembno diplomatsko zmoto, kajti situacija v Iranu je katastrofalna. Borci za demokracijo so preganjani, verske manjšine več let zapirajo zaradi absurdnih razlogov, vsak dan ubijajo več oseb. Predsednik pa na zadnjem plenarnem zasedanju ni omenil tega. Rekel je,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 film, ki so ga posneli s skritimi kamerami. Vojvodinja Jorška je prosila za 500 tisoč funtov in na podlagi tega naj bi ta oseba, ki je to plačala, dobila dostop do princa Androva, njenega nekdanjega moža in ta oseba naj bi prosila princa naj reši manjši problem. Nekdanje vojvodinje reka, da je bila pijana, ampak tega nihče ne verjame. Kakšen tehnološki čudež je skrita kamera? Mislim, da bi morali postaviti spomenik državi, ki je to invencijo predstavila. Sicer ne bi bili priča nepojemljivemu in ne bi imeli dostopa do skrivnosti toliko javnih oseb. Pred 200 leti je Napoleon storil nekaj podobnega, ko je na otoku Svete Helene pisal svojo poroko, je večino zapustil članu svoje družine. Ampak tudi pri tem je moral plačati podkupnino. Hvala. Um, no. Eh, gospa predsedujoča kolegica ashton je izrazila pomislek glede želel sem izkoristiti to priložnost da čestitam španskemu predsedstvu za prizadevanja ki so jih eh, dosegli pri skupnemu stališču v zvezi s Kubo. Dosegli so nov odnos med Evropsko unijo in Kubo, kar zajema kot prednostno nalogo tudi vprašanje zaščite človekovih pravic. Ta politika pa žal ni bila okronana z uspehom prav zaradi kubanskega dik diktatorstva. Januarja letos so izgnali določene ljudi in ko sem sam poskušal vstopiti v državo, sam z vizumom nisem mogel vstopiti v to državo, da bi se ukvarjal s vprašanjem zaščite človekovih pravic. Ampak mislim, da je špansko predsedstvo upravilo dobro delo. Hvala. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Uh, novo, nova desna vlaga predsednika Orbana na Mačarskem izvaja politiko nacionalizma. Prvi akt mačarskega parlamenta je bil zakon o dvojnem državljanstvu, ki omogoča pridobitev mačarskega državljanstva etničnim mačarom, ki živijo v sosednji državi samo na podlagi njihove narodnosti ali etnične pripadnosti. To ima izven teritorijalne možnosti in mačarska vlada se noče pogovarjati o tem s sosednjimi državami. Gre za hudo kršitev evropskih načel prijateljskega sobivanja državljanov in narodov. Na ta način se krši trianonska pogodba in povojna ureditev Evrope in to je opozorilni znak za Evropo. Hvala. Uh, Hvala, gospod Čuantis. Okay. Okay. Nicolescu? Gospod Nicolescu? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V skladu z La Repubblico, ki je poročala 1. maja letos, nekatere zavarovalnice v Italiji se poslužujejo tako imenovane pristojbine za nacionalno tveganje. Posledica tega je, da nacionalni državljani, ki prihajajo iz Romunije ali Bolgarije, morajo plačati više pristojbine pri sklepanju nekaterih eh, polic za avtomobilsko zavarovanje. Domača zakonodaja za priseljevanje nalaga to, da se ne sme diskriminirati proti vlagateljem za sklepanje zavarovalnih polic. Tako prakso lahko štejemo za prakso, ki je v nasprotju zakonodaje Evropske unije na področju diskriminacije. Hvala, gospod Jotova. Hvala lepa, gospod predsedujoče. No, govorila naj bi o Schengnu, ampak eh, prišlo je še do bolj pereče zadeve. Parlamenti in ministri bodo dali Eurostatu več pooblastil za nadzor proračunskih pristojnosti držav članic. Oli Ren je izpostavil Bolgarijo kot državo, kjer bo Eurostat imel prvo revizijsko misijo. Po novih pooblastilih zaradi dvomov o zanesljivosti bolgarskih statistik o proračunskih primankljajih. V nekaj tednih se je stanje Bolgarije na mednarodnem trgu poslabšalo. Podpiramo novo pooblastile Eurostata in večji nadzor, vendar pa menimo, da moramo opustiti razmišljanje o tem, da moramo vnaprej ocenevati neko državo s slabimi ocenami, ne brez dobre podlage. Najprej moramo imeti dobro analizo. Če tega ni, potem lahko to neugodno vpliva na položaj te države v svetu. Balkanska vlada je slabo komunicirala s komisijo, očitno, ampak ni prav, da naj bi državo neko uporabljali za to, da se predstavi nekem. Predsedujoča prekinja govornika, gospa Parvanova, izvolite. Ja, Spoštovana gospa predsedujoča, prišlo je do volitev junija in to je bilo v Iranu razlog, da nadaljuje s kršenjem človekovih pravic in verskih svoboščin. V skladu s poročili nekaterih organizacij, tudi Amnesty International, obstaja vedno več kršitev človekovih pravic. Kljub nedavni izpustitvi 81 zapornikov, pa še vseeno več kot 100 zapornikov ostaja v zaporih. 22 eksekucij je bilo izvršenih samo v juniju. Mislim, da mora Evropski parlament poslati jasne signale iranskim državljanom in pokazati, da se ne moremo zatiskati oči proti tem kršitvam. Zato predlagam, da močneje podpremo aktiviste za človekove pravice. Evropa mora pozivati še enkrat k moratoriju za izvajanje člov, eh, smrtnih kazni. Hvala lepa. Stoc. Hvala, gospod Toc. Thank you, uh, Hvala, gospod predsedujoča. Dovolite, da izpostavim pomisleke v zvezi z vedno večjim terorizmom na Severnem Irskem. Verjetno ste slišali za umor gospoda Mufeta, ki so ga izvedli tako imenovani lojalistični paramilitarne enote, paravojaške enote. Mladi in starejši so opravljali svoje vsakodnevno delo, ko je prišlo do tega napada. Pravice ne moremo doseči z pretepi in poboji. Višji narednik v, na Severnem Irskem je izjavil, da je zdaj terorizem na najhujši ravni v zadnjih letih. Pripričana sem, da se bodo poslanci in poslanke z mano strinjali, ko se bomo skupaj zauzeli za prebivalce v Belfastu in večine prebivalcev na Severnem Irskem, pri čemer bomo izpostavili to, da ta umor ni bil, us, ni bil na mestu. Hvala lepa, gospod Taksera. Dobrý deň, pán prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Trenutno smo sklenili prosto trgovinski sporozum med Perujem in Evropsko unijo. Ključni kmetijski proizvodi, kot banane in sladkor, te so ključnega pomena za, tudi za regije Evropske unije in vemo, da za te proizvode vstop na trge Evropske unije ni preprost. Visoka tehnologija tukaj je zelo pomembna. Periferne regije so zelo ranljive. Kanarski otoki so izgubili 20-stotni tržni delež pri trgovini z bananami. Nismo proti sporazumu, ampak želimo, da bi se ocenili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 no, Mačarska in Češka republika, Slovaška, vse te države smo bile priča velikim škodam zaradi poplav, do katerih je prišlo nedavno. Ljudem je treba čim prej pomagati, tako da pozivam komisijo, da uporabi vse instrumente, ki so ji na voljo, da popravi posledice škode poplav nobena država članica ne more drž, nositi tega bremena sama. Še na en problem bi želela upozoriti in sicer gre za diskriminacijo. Diskriminacijo na podlagi sprememb v zakonodaji glede slovaške nacionalnosti. V skladu z novo zakonodajo, tisti, ki zaprosijo za dvojno državljanstvo 17. julija, ne bodo imeli več dostopa do določenih delovnih mest, ne glede na to, iz katere države prihajajo. In naprimer, ne bodo več imeli dostopa do storitev neke države. In to lahko predstavlja tudi varnostne tveganje za neko državo. Menimo, da je to popolnoma nespremljivo. Hvala. Thank you, Madam President. În următoarele 9 luni, Comisia, statele membre și Parlamentul. Hvala lepa. V naslednjih 9 mesecih Komisija in države članice bodo našle kakšne so medsebojne pozdrave med eh, omrežji TNT. Ta sistem in infrastruktura v prometu mora predstavljati pomemben del strategije Evropske unije 2020. Socialna kohezija in ogromen trg v Evropski uniji so odvisni od medsebojno delujoče mreže in hitro in dobro delujočega železniškega omrežja. To je pomembno za vse evropske državljane. Zato moramo posodobiti tudi ne le železniško omrežje, ampak tudi pomorske plovne poti. To mora upoštevati tudi proračun. In mislimo, da se mora proračun povečati z 11 odstotkov na vsaj 20 odstotkov. Tudi razvojna vrzel se mora zmanjšati med osrednjimi in obrobnimi deli Evropske unije. Treba je dati tudi spodbudo evropskim unijam, državam članicam, da se uporabi sofinanciranje za prometne segmente. Hvala, gospod Watson, izvolite. Hvala lepa. Bi, želel bi opozoriti na Indijo in na glavno državno cesto v Manipurju, to je številka 34. 2,5 milijona ljudi so prizadeti zaradi tega. Bolnišnice so se morale zapreti, cene bistvenih eh, dobrin so se povečale za 35 odstotkov na črnem trgu in pol milijona otrok pod starih manj kot 8 let je prizadetih. Predstavniki plemena Naga so prizadeti in upam, da se mi bodo poslanci in poslanke pridružili pri tem, da pozovemo indijsko vlago, vlado, naj pride do poravnave. Pozivamo tudi k temu, da se konča humanitarna kriza, ki je skoraj tako resna kot tista v Gazi. Hvala. Uh, Gospod Tokeš.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 prišlo je do parlamentarnega delovanja in eh, dejansko mm, moramo skoraj se poslužiti neke prispodobe, moramo pomagati temu zemljam s tem, da uskladimo naše delovanje. In če našo pozornost usmerimo na Slovaško in Mačarsko, potem je treba pomisliti na celotno srednjo in vzhodno Evropo. Moramo tudi razmišljati o Romuniji, ki se nahaja, ki doživlja postkomunistično krizo moje eh, z mislijo eh, se vedno vračam k žrtvam teh poplav in zahtevam torej hitro pomoč od eh, parlamenta, kar pa zadeva volitve, ugotavljam za zadovoljstvo, da so bili rezultati protikomunistični in torej prosim parlament naj nam pomaga, da se borimo protikomunistični dedišnji, ki ustvarja samo krize. Hvala. Doamna președinte, stimați colegi, Comisia Europeană pregătește documentul Cartea Verde privind pensii. Hvala lepa gospod Čutiš. Komisija bo skušala izboljšati razpravo na temo osebnih dokumentov in vizumov. Moramo rešiti demografske in proračunske probleme, s katerimi se soočajo države članice. Ob upoštevanju tega, da imamo starajočo se prebivalstvo, te, ti pritiski bodo še bolj vplivali na proračun. Moramo poštevati tudi politične razmirane v določenih državah članic in moramo zagotoviti ustrezno raven življenja tudi za upokojence. Ne smemo pozabiti na to, kajti eh, to je pomembna ciljna skupina, nimajo drugih alternativnih dohodkov zaradi svoje starosti, zaradi tega moramo strati na tem, da eh, to mora biti prednostna naloga. Hvala. Gospod Metsaros. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V teh dneh je treba govoriti o a, trianonski pogodbi in o a, njeni a, obletnici s podpisom eh, trianonske pogodbe na eh, tisoče in tisoče Mađarov se je znašlo zunaj meja eh, svoje domovine in naša država Mađarska je plačala s tem, da je izgubila dve tretjini svojega ozemlja, kar je povsem neutemeljeno do to, da je to treba dejansko ponižno sprijeti. In seveda nihče izmed nas ne zahteva spremembe meja. To, da to, kar zahtevamo, je spoštovanje za naš jezik in za našo kulturo mi, mađari, ki živimo na Slovaškem, ne moramo reči, da smo zadovoljni z našimi razmerami, ne moramo uporabljati našega jezika in kar zadeva odločitev mađarske odvojni državi, o vojnem žrnavljanstvu, to je samo nekaj simbolnega za nas, medtem ko um, bi to pomenilo veliko več za vse mađare, ne da bi to ogrožalo kakorkoli drugih držav. Zato zahtevamo od Slovaške, da dovoli dvojno, dvojni potni list. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Poudarjam torej uspeh na področju boja eh, proti eh, revščini. Dejansko eh, v okviru sveta cilj boja proti revščini, sicer zmanjšanje za 20 milijonov število ljudi, ki so izpostavljene temu tveganju, je, ta številka je bila potrjena na ministerski ravni, to je torej velika zasluga. In uh, ta cilj, ta uh, količinski cilj je bil določen kot eden od glavnih eh, ciljev strani uh, ministra za socialne zadeve v Belgiji. In to je bila tema, ki smo jo obravnavali tudi v Evropskem parlamentu. Na ravni sveta gospa Linkelings uh, ni. Uh, dejansko štedila z prizadevanjem Eh, Belgija želi zaščititi svoje socialne prednosti za časa svojega predsedovanja v Evropski uniji in torej to je aktualna tema. Kljub eh, volilnim eh, izidom mislim, da pel, belgijsko predsedstvo v Evropski uniji se bo prizadevalo za te socialne cilje. Hvala lepa, gospod Luhan. Luhan. Hvala. Lepa predsedujoča. Letos smo bili priča novim poplavama v Podonavju z hujšimi škodami za prebivalstvo. Potrebujemo dodatne vire za to, da omilimo učinke. To je vplivalo na podjetja zdolž Donave in e, to je treba vključiti v strategijo Evropske unije za Podonavje. Potekajo razprave v Konstanti v Romuniji in e, bilo je izpostavljeno, da potrebujemo večjo pozornost, kar zadeva gospodarstvo gospodarske in socialne vidike, ki so povezani z podonavjem. Torej, ta predlog mora eh, biti deležen podpore in inovativnih ukrepov, zato da bo mogoče zmanjšati škodo, ki jo je povzročila poplava. Drugače bodo te regije zabeležile še večjo škodo na gospodarski ravni, ampak tudi kar zadeva potencijal rasti in razvoja. Te regije potrebujejo podporo za to, da bodo kostem ciljem in za to, da škoda, ki je povzročila bile poplave, eh, lahko zmanjšamo na minimum. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sekluner. Hvala lepa, eh, predsedujoča. Želim spregovoriti o pomembni temi, ki zadeva demokratične pravice, to je svoboda govora. Jaz kot poslanec želim izvajati to svojo pravico eh, v okviru svojega dela, ampak tudi kar zadeva televizijske eh, oddaje. Dejansko um, mal, težka, mal težki regulativni organ bi moral zagotavljati to enakopravnost na a, našem otoku. Se pravi, da a, v vsakem programu bi moral nekdo imeti možnost, da izrazi svoje mnenje o javnih politikah. Trikrat sem bil a, dejansko a, obtožen, da sem a, eno, bil pristranski enostavno zato, ker sem poročal o a, razpravah v Evropskem parlamentu. Mislim, da na mojem otoku obstaja neka napačna ideja, da a, enakopravnost ne dosežemo za pluralizmom oziroma s tem, da spodbudimo vse različne um, ideološke vidike, da izrazijo svoje mnenje, ampak tako, da enostavno uh, zadušimo te glasove in uh, se pravi, da uh, bi morali bolje spoštovati evropske vrednote. Hkrati pa vidimo, ugotavljamo, da prihaja do praks in teženj, ki so zelo zaskrbljujoče, zato spodbujemo Evropski parlament, da ustrezno postopa, zato da evropski državljani bodo lahko imeli enake pravice. Hvala lepa, gospod Zjer. v enem od zadnjih nastopov sem opozoril na problem ki ga dokazujejo mnoge raziskave govorim namreč o nazadovanju v razvoju demokracije v okviru evropske unije pa tudi na globalni ravni. danes bi rad opozoril da velja podobno tudi za indeks ki meri svobodo medijev. celo nekatere razvite države nazadujejo še bolj pa nekatere nove članice ki stabilno demokracijo šele vzpostavljajo naj omenim samo primer moje slovenije ki je v zadnjem letu na lestvici medijske svobode po raziskavi novinarji brez meja padla za sedem po analizi freedom house pa za tri mesta. v teh državah so novinarji torej v tranzicijskih državah tudi najbolj ranljivi in hitro padejo pod vpliv lastnikov medijev politične moči in kapitala ranljivi so zaradi svojega negotovega socialnega položaja zaradi pomanjkanja profesionalnih kompetenc ali izkušenj in podobno. mislim da ti splošni trendi ne bi smeli ostati neopaženi predvsem pa pozivam evropsko komisijo pa tudi države članice da oblikujejo učinkovito strategijo boja za več medijske svobode ki ni le steber demokracije ampak je biti objektivno informiran tudi ena od temeljnih človekovih pravic. Gospod Jug. Hvala, predsedujoča. Parlament je od Kube zahteval na izpusti politične zapornike po tragični smrti enega zapornika zaradi gladovne stavke. Kubanski odgovor je ciničen, In uh, Kuba ne namerava, ne namerava uh, ugoditi mednarodnim pritiskom. Po teh dogodkih res mi je težko razumeti špansko predsedstvo, ki uh, zahteva spremembo naše strategije. Špansko predsedstvo nam je reklo, da se je svet spremenil, da moramo spremeniti našo strategijo. Veliko stvari se je spremenilo, to, da diktatura se ni spremenila. In torej, če se želimo približati Kubi in Kubancem, potem moramo najprej uh, jasno pokazati,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 Mnogi evropejci pričakujejo našo pomoč eh, zaradi poplav, tukaj mislim na državljane v srednje in vzhodne Evrope. Tako kot sem mm, že povedal, eh, tako kot je bilo že povedano, tukaj govorimo o milijone državljanov eh, na češkem, slovaškem, na mačarskem, na milijone ljudi, ki jih je prizadela poplava in ki pričakujejo našo pomoč. Gre za poplavo, ki traja že nekaj tedno in torej žrtve so zelo številne nek uh, eh, mađarski pregovor pravi, da ko damo takoj, damo dvakrat. In torej eh, mi moramo dati še več in to je dejansko storil Evropski parlament. To, da eh, poleg tega, da moramo uh, seveda uh, pohiteti, moramo tudi razmišljati o naših uh, sklepih, ampak te, tem ljudem moramo ne mudoma nuditi pomoč, to zahtevamo tudi od komisije. Hvala lepa enostavno bom sedaj predala besedo po vrstnem redu, tako kot je um, na seznamu, torej naslednja gospa Gutierrez. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pregovorila bom v korist učencev evropskih šol, katerih naslovi niso priznani strani španskega ministrstva za šolstvo. Skoraj vsi španski uradniki so, oziroma otroci, njihovi otroci, so dejansko predmet diskriminacije. Nedavno objavljena tabela za pol točke zmanjšuje merila za študente, ki študirali v evropskih šolah, kljub temu, da dobro poznajo eh, tuje jezika. Se pravi, da če želijo dostopiti eh, do šol, eh, kjer je raven za vstop zelo visoka, so potem diskriminirani. To ni pravično, tudi zato, ker Španija je podpisala vse mednarodne sporazume, potem pa jih ne spoštuje in poleg tega tudi zato, ker je to temeljna pravica kako lahko Španija zahteva, da je evropska država, če eh, nepravično in diskriminatorno obravnava ravno študente evropskih šol. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, naj naj uh, se pritožim na nečim, kar se dogaja v okolju, na tisoče ton nevarnih škodljivih, uh, torej 320 ton škodljivih odpadkov je v letih 2001-2002 bilo odl, odloženih, s čimer na portugalskem, s čimer se je, je prišlo do nesnaženja s cinkom, svincem, arzenom, uh, kadmijem in med, torej portugalske oblasti, kljub temu, da so bile pozvane, niso posekle. Nasprotno socialistična vlada je že odgovorila nekemu poslancu nacionalne skupščine, ne da bi a, eh, potrdila ukrepov, ki jih je socialistični minister obljubil v prejšnjem mandatu. Zato morajo poseči evropske institucije. Že sem to zahteval od komisije, zdaj to prijavljam tu v parlamentu in upam, da a, moja prijava bo privedla do sprijetja a, ustrezne resolucije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jakolino. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, enakost med moškimi in ženskami prav gotovo ne bomo tega dosegli s tem, da do leta 2012 povišamo uh, starost za upokojitev za ženske. Uh, Dejansko predhodno je bilo to predvideno postopoma, tako da v Italiji bi prišlo do tega izenačenja med moškimi in ženskami šele leta 2018. Tudi italijanska vlada se je takoj prilagodila in to je rezultat zelo nagle odločitve, ki ni bila ustrezno poglobljena. Vsaka, vsak socialni sistem ima svojo specifiko in prihranke, ki jih lahko zagotovimo, morajo hkrati tudi imeti ustrezne ukrepe, ki naj jo tehtajo eh, negativne učinke za ženske. Glede na to, kar je povedala kolegica Alfano v zvezi z zakonom za prisluškovanje v Italiji, ni nikakršnega pravila, kar zadeva morebitne ukrepe, ki naj bi omogočili neko ravnotežje med pravico do uh, informiranja in pravico do zaupnosti. Vse to so temeljni elementi, ki jih bo moral upoštevati italijanski parlament. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospod Zaborska. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, predstavnik um, katoliške cerkve v Turčiji je bil uh, umorjen. Dovolite naj spregovorimo o tem. Uh, bilo je utemeljeno, češ da je bil uh, morilec umsko nesposoben, torej nepriseben, ampak eh, dejansko zelo pri, prikladno je se poslužiti to vrstnih utemeljitev. Eh, v resnici gre za versko nestrpnost. Čudim se tudi nad političnimi reakcijami. Nobena um, politična skupina v Evropskem parlamentu z izjemo EPP-ja se ni odzvala na ta dogodek. Uh, Eh, dejansko gre za dogodek, ki je povezan s katoliško crkvo in torej nihče se ne odziva na to vrstne primere. In torej spodbujam evropske institucije, da spremljajo eh, preiskave v zvezi s, to, s tem umorom, ampak tudi, da ustrezno nastopijo proti a, eh, pregonu kršan, kr, kristijanov v Turčiji. Hvala lepa, zdaj pa na koncu še gospod Higgins. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, predsedujoča. Danes večer eh, v Dublino, Dublino eh, dejansko so eh, demonstrirali proti eh, prizadevanjam, eh, da bi zaprli nek javni bazen, za katerega občina pravi, da nima dovolj denarja za financiranje. V tovrstnih skupnostih, kjer beležimo visoko stopnjo brezposelnosti, eh, tovrstne protočasne dejavnosti so temeljnega pomena in ko gre za zapiranje tovrstnih infrastruktur, se ljudje sklicujejo na vandalske napade. Zaradi tega um, pa, hkrati pa um, moramo se zavedati, da strošek za to vrstni bazen je morda en milijon evrov uh, na leto. Um, Evropska unija je vložila veliko več milijonov v rekapitalizacijo bank in Dublin je bil izbran za leto 2010 kot predstol, Evropska predstolnica športa.